Drugo sporočilo pa je naslednje. Odgovorni francoski organi so Evropskemu parlamentu sporočili, da je bil izvoljen Jacques Colomier, ki svojo funkcijo nastopa z 2. februarjem 2018 in eh, je zamenjal gospoda Eduarja Ferona. Pozdravljam kolega in eh, ga opominjam, da razpolaga z vsemi pravicami, kot evropski poslanec v skladu s pogoji iz poslovnika parlamenta. Hvala za pozornost, sedaj pa lahko začnemo z glasovanjem. Imate postopkovno vprašanje? Gospod Coburn, izvolite. Da, vem, da se bomo pogovarjali o Evropski investicijski banki, ampak nismo se pogovarjali o dejstvu, da bi morali Britancem vrniti 35 milijard. To pomeni, da je vse to, o čemer se pogovarjamo,